Okay. Let's, let's get down to... Predlagam, da se lotimo dela. Prosim vas, da se usedete in prisluhnete. Prej, kot boste tiho, prej bomo začeli in prej bomo končali. okay. I, I, I don't intend to shout. Ne bom kričala. Hvala, torej. Sedaj smo pri šesti točki na dnevnem redu. Evropski svetovni odbor za statistiko imenovanje predstavnika Evropskega parlamenta. Kot sem vam že povedala, do povdan moramo imenovati poslanko ali poslanca. Sama sem bila na tem mestu leta 2008, ker pa imam sedaj vedno več dela kot predsedojoča temu odboru, sem se odločila, da je najbolje, če nekdo drug predstavlja našo institucijo. Naš kandidat je Edward Skikluna. Njegovo kandidaturo smo dobili v razpravi tekom sestanka koordinatorjev. Če bo njegovo imenovanje potrjeno, potem bodo o tem odločili še v konferenci predsednikov, kar pa je seveda zgolj simbolično. Ali ga potrdimo? Many, many happy hours in veliko, veliko veselja, veliko veselih ur. Gre za zelo pomembno in zelo zanimivo delo. Če povem po pravici, vesela sem, da je nekdo s takšnim znanjem, kot je Edward, na tem mestu. Kot veste, je bil zelo aktiven pri vseh dosjejih z področja statistike. Sama sem se naučila veliko zanimivega, ko sem obiskovala te sestanke, na to smo te stvari vključili v zakonodajo. Od tam sem torej dobila svoje zamisli. Sedaj pa točki 7 in 8. Priložitev glasovanja o CRD 4. Besedo bom predala gospodu Karasu, poročevalcu, ta pa nam bo predstavil zadnje informacije z tega področja. Izvolijo odmah. Ja, Hvala lepa, gospa predsednica, gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Kakor vsi vemo, gre pri uredbi in pri direktivi o CRD4 o naslednjem. Govorimo o najpomembnejšem zakonodajnem delu, v zvezi z tem, da bi premagali finančno krizo in zagotovili finančno stabilnost. Imeli smo 2095 predlogov sprememb. Poročevalci v senci in moji asistenti so si zelo prizadevali vse do današnjega dne, zato da bi se pogovarjali o vseh pomembnih vprašanjih. Zato se želim vsem zahvaliti za to, da smo bili tako odločni in da smo dosegli takšen rezultat. Dejstvo pa je, da smo govorili o pomembnih vprašanjih vse do današnjega dne do 12. uri. Zato da bodo poročevalci v senci imeli čas, ne samo zato, da se pogovorijo o kompromisnih predlogih sprememb, ampak da pripravijo tudi glasovalni seznam v okviru skupin in da se v okviru skupin pogovorijo o tem. Zato prosimo, da danes ne bi glasovali do konca tedna, bom prejel vse kompromisne predloge sprememb in jih tudi poslal. Zato lepo prosim, da bi glasovanje preložili, dokler na notranji ravni ne uredimo zadev. To naj bi bilo končano do 8. maja, čeprav je naslednji teden zeleni teden. kar zadeva datum glasovanja, tukaj gre za to, da bi dobili jasno stališče parlamenta, zato da bi lahko začeli izvajati pogajanja z svetom in da bi bili tudi v močnem položaju pri teh pogajanjih. Sam sem prepričan, da se pri vseh vprašanjih lahko pojavi večina v parlamentu. Ampak ne gre za to, da bi pri posameznih vprašanjih ena ali druga skupina našla večino. Ne, gre za to, da bi našli skupno stališče parlamenta, zato da bi lahko zagotovili, da bo poročilo na lasno pobudo potrjeno z večino, ki jo bodo podprli poslanci iz štirih ali petih političnih skupin. To je zelo občutljivo vprašanje. Ne gre za vprašanje 50 plus 1 ali kaj podobnega, ampak gre za to, da bomo našli najboljšo možno rešitev. Zato moramo sprejeti odločitev, ampak prizadevati se moramo tudi za to, da bomo vsak za sebe odločni, ne smemo pa zato ogroziti celotnega rezultata. V luči tega prosimo za preložitev, zato da bodo poročevalci v senci imeli dovolj časa za to, da tisto linijo, ki smo jo sedaj začrtali, sporočijo skupinam in da se o tem pogovorijo. Kakšen je temeljni konsens? utež glede tveganja. Mislim, da smo tukaj v zvezi z MSP dosegli dober rezultat. Mislim, da imamo tudi jasno stališče v zvezi z obravnavanjem kriznega upravljanja v okviru CRD in tudi kar zadeva naloge za komisijo. Našli smo tudi pot za to, da bi diferencirali pravila glede na modele bančništva in sicer v zvezi z net ratio in stable ratio. Našli smo tudi dobre rešitve v zvezi z reševanjem vprašanja bančništva v senci, tudi kar zadeva postopanje v zvezi z izplačevanjem bonusov. Tudi tukaj smo našli dobro rešitev, to sem um, že omenil in danes smo imeli dveurno zasedanje. In danes smo našli rešitev tudi v zvezi z um, utežmi glede um, državnega dolga in tudi sekuratizacije. Tudi o tem smo govorili, na osnovi tega mislim, da smo z poročevalci v senci v stanju, da pripravimo predlog za kompromise in da pripravimo tudi glasovalne sezname za skupine. Zato prosim, da se ne bi spet začeli pogajati o Baslu 3 ampak da na osnovi tega predloga najdemo skupno soglasje in da nadaljujemo z delom. Zato, da bomo imeli močno stališče pri pogajanjih s svetom. Vsak tukaj ne bo dobil svoje, zato ker če bi se vsi osredotočili samo na svoje interese in če bi vsak želel doseči sto odstotno tisto, kar si želi, potem konsenza ne bo. Načela, ki smo jih sprejeli iz leta 2010, so uh, bila spoštovana, nikakor jih nismo kršili, zato mislim, da bomo našli skupno stališče v odboru in da bomo imeli trdno osnovo za pogajanja s svetom. Hvala. Thank you very much, Otmar, and uh, Najlepša. Hvala, Otmar. Hvala tebi, sekretarjatu, vsem poročevalcem v senci, njihovim asistentom. Vem, kako težko je takšno delo in pri takšnem obširnem dosjeju dejansko delamo zelo hitro. tako da je lepo, da imamo toliko konsenzov. Naslednja točka na dnevnem redu, dvojček, Žon Pal, pol se bo oglasil, izvolite. Brev. Hvala, da se presušam na kratko dogovor s poročevalcem za vprašalko Elizabeto Ferreiro, je, da bi prosili za predstavitev glasovanja o dvojčku, kaj ti določene stvari treba še prilagoditi. Gre za zelo pomemben dosje, zato tega ne moremo storiti na hitro, tako da bi prosili za drug datum, se bomo pogovorili z sekretarjatom glede datuma, vsekakor želiva, da danes ne bi bilo glasovanja. Thank you. Thank you Najlepša hvala. Sedaj pa se bomo dejansko lotili glasovanja. Številka 11, skupni sistem davka na finančno, finančne transakcije in pa sprememba direktive 2008 pošeljnica 7. Poročevalka je Ani Odimata. Na kratko si se želela oglasiti, izvoli. Hvala, Sharon. Ne želim podati političnih komentarjev. Želela sem se le zahvaliti vsem poročevalcem v senci za njihove prispevke, za njihov zelo produktivno sodelovanje z mano. Še posebej bi se zahvalila Miguelu Portesu, katerega prispevki in podpora so bili nepogrešljivi pri izdelavi tega poročila. Rada bi izrazila sožalje njegovi družini in kolegom kljub različnim mnenjem, bomo vsi imeli v mislih njegovo zavezo, da izboljšamo življenje državljanov in državljank. Hvala. Thank, thank Najlepša hvala. Kot veste, smo imeli dopoldan tudi minuto tišine v znak spoštovanja Miguelu, ki nas je včeraj na žalost zapustil. Sedaj bomo glasovali. Imate vsi volilne kartone. Volilne kartice ste pripravljeni. Pritisnite svoje gumbe, prosim. Slišim vse. 29 vas je veselih, 5 vas ni veselih, 7 pa vas je neutralnih. Predlog spremembe 13, 14, 15 in 16 enaki so. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeni? Ne, mislim, da je bilo precej jasno. Predlog spremembe številka 17, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 76, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. 78, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen predlog sprejme 80, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 81, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprejme 82, kdo je za. No, bolje je, da štemo roke, ne pa palce. Številka 82, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprejme 83, kdo je za? Proti. Želite preveriti pri 82? Prav, bomo preverili predlog sprejme 82, še elektronsko. Glasovanje je končano. 15 za, 26 proti, zavrnjen je bil tako je. Predlog spremen 83, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ne vidim veliko rok. 84, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 85, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 86 in pa 15, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 87, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 88, ustni predlog spremenja, kdo je za, proti, vzdržani. Najbolje je, da preverimo še elektronsko. Z ustnim predlogom spremembe glasujemo. Ste vsi glasovali? Še trije. Glasovanje je končano. zavrnjen. 96, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 91, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 93, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 94, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 97, kdo je za, proti, proti, vzdržani zavrnjen, 98, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen, 103, kdo je za, proti, vzdržani, želimo preveriti. Glasujemo. Številka 103, predlog spremembe 103 še trije glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjen. 22 proti 20 za. 104, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 107, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 108 in 109, kdo je za? Proti vzdržani, mislim, da je zavrnjen, nisem pa videla veliko rok, glasujemo oziroma preverjamo še elektronsko. Mislim, da je zavrnjen, ampak niste dvignili rok. Ste vsi glasovali, glasovanje je končano. Presenetite me, prosim. Vsaj upam, da je konec glasovanja. Res je, predlog spremembe je zavrnjen. 110. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog B. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 114. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog C. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog D. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet kompromisni predlog E. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 120. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 121. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 122. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 123. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen 125, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen 126, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen 127, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 128, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Imko 18, kdo je za, proti, z, vzdržani zavrnjen, 129, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen, 130, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen, 131, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen, 132, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen, 133, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen, 134, kdo je za, proti, vzdržani zavrnili. 135, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. 137, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 139, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 140, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 141, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 142, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 143, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. In ko 19, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. 145, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. So 46, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. In ko 20, Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo še elektronsko in kot 20 glasujemo. Glasovanje je končano. 25 za, 17 proti. Sprejet. 148 za, proti, vzdržani. Sprejet. 149 za, proti vzdržani sprejet, 150 kdo je za, proti vzdržani sprejet, 151 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, 152 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, 153 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, 154 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, 155 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 156, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 157, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 158, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 159, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 160, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 161, kdo je za kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 11. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 162. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejem je 163. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 164. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 165. Kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen. Nekdo si je premislil med glasovanjem, želite preveriti? Preverili bomo še elektronsko, ampak mislim, da je bil zavrnjen. Glasujemo. Glasovanje je končano, ste vsi glasovali? Očitno zavrnjen, tako kot sem mislila. 166 za proti, vzdržani zavrnjen, 168 za, proti, vzdržani. Predlagam, da preverimo še elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Zavrnjen kompromisni predlog F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Imko 24, kdo je za, proti, z, zavrnjen. 178, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 179, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 9, 9, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. Kompromisni predlog G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 66, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog H, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 36, Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo še elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali, glasovanje je končano. Sprijet. 31.12. Predlog spremenja 37, kdo je za? Proti? vzdržani. Mislim, da je zavrnjen. Preverimo še elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali, glasovanje je končano. Predlog sprejme je zavrnjen. 38, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 39, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 40 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, imko 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremenjen 41, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 42, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 43, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 43, 46, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Imko 7, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 47, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 48, kdo je za, proti, vzdržani. Preverimo še elektronsko. Tokrat je bilo glasovanje malce drugačno, očitno. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Sprejet. 9.3 je torej nepredmet, brezpredmeten kompromisni predlog I. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. 54. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjen. 55. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjen. 56. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. In kot devet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 57, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 94, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. In kot 13, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 18, kdo je za, proti, ali lahko preverimo predlog spremembe 18. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Zavrnjen 21 proti 21. Glasovali bomo elektronsko o besedilu, kot je bilo spremenjeno s prijetimi predlogi sprememb. Ste vsi glasovali, glasovanje je končano. 31 za, 11 prosi, eh, proti, nihče se ni vzdržal glasovanja. Otmar, izvoli. Okay, so it's 32 in... Prav 32 za 10 proti. Mislili ste, da je moje ime na tem predlogu glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasovanje, eh, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 30 za, 11 proti, nihče se ni vzdržal glasovanja. Čestitke, Ani. Thank you. Well,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 okay with those who are leaving. Tisti, ki mislite zapustiti dvorano, prosim, da dvorano zapustite. Nekaj časa sem vam dala, da v tišini zapustite dvorano, ne da se začnete pogovarjati, ampak očitno nisem bila dovolj jasna. Prosim, da dvorano zapustite v tišini. I, I would like you to be quiet before we Prosim za nekoliko tišine preden nadaljujemo z delom. Predvsej se vas še pogovarja, prosim, da se pogovarjate zunaj dvorane. Right, thank you. We're now moving on to... Dobro, sedaj pa. Po točki 13 in 14 na dnevnem redu, MIFI 2 in predstava. Predstavitev osnutka poročila Markoša Ferberja. Dank, frau Fosse, Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi. V preteklih mesecih smo imeli veliko dela z Mifidom in Emirjem, zato sem zelo vesel, da lahko delo predstavim danes tukaj v odboru. Seveda se zelo veselim, uh, tudi tega, da vam lahko povem, da so vse zainteresirane strani trdo delale na tem, da lahko sedaj poročamo o plodu dela. Imeli smo veliko dela in trdo smo delali. Mislim, da je bistveno vprašanje naslednje. Sklepi G20 iz Pittsburgha. Do konca tega le leta naj bi pripravili pravila za to, da ne bi več imeli nereguliranih trgov in nereguliranih izdelkov in proizvodov. Zato smo morali v Evropi preoblikovati oziroma prenoviti MIFID in EMIR. To je zelo zapletena tema. Vidite lahko, da je komisija potrebovala več časa za to, da so pripravili predloge. Lani so to večkrat napovedali, potem pa zadeve predstavili šele oktobra. Kot poročevalec sem odkril, da je zatem zelo veliko stvari in zelo veliko tem, ki jih je treba obdelati. Na kratko bom predstavil svoje poročilo. Na začetku bom začel z direktivo MIFID, to je vprašanje področja uporabe in izjem. Želeli smo čim manj izjem, zato da bi upoštevali sklepe G20. To sem seveda poskusil storiti, tako smo imeli tudi predstavitev na to temo. Tudi tisti vprašalnik, ki smo ga podali na spletu in na osnovi razprave, ki smo jo imeli januarja. Mislim, da je treba zagotoviti, da mm, omogočimo trgovanje tudi v okviru MIFID-a. In če si nekdo želi izjem, bi morali za to imeti ustrezno proceduro, ustrezen postopek. Zato sem pripravil ustrezno dokumentacijo in mislim, da imamo ustrezen pristop. Imeli bomo certifikate oziroma najbolj imeli bomo emisijske certifikate, nihče še mi zaenkrat ni rekel, da to niso finančni izdelki, zato spadajo v MIFID. Nekaj se želim prav tako zelo povedati. Tudi odbor za industrijo je tukaj imel pomembno ulogo. Ne gre za to, da bi škodili realnemu gospodarstvu. Ne. Če se pojavljajo trgovanja kot pri bankah, potem morajo za to veljati tudi podobna pravila kot pri bankah. Zato sem imel v preteklih mesecih zelo veliko pogovorov, veliko stvari sem si ogledal in veliko stvari sem tudi ugotovil. Ugotovil sem, da ni razlik med tem, kar počnejo banke in tem, kar se dogaja druge. Mislim, da z Mifidom delamo pravo stvar in da zapiramo vrzeli. Kar zadeva strukturo trgov, to je prav gotovo najbolj občutljiva tema. Mislim, da tukaj potrebujemo novo platformo, še posebej kar zadeva OTF. To so organizirani sistemi trgovanja, zato bomo imeli tudi ustrezno poročilo. Sklenili smo, da ne želimo imeti dodatne tržne platforme. imamo sicer veliko proizvodov, ki sedaj niso bili v okviru MIFID-a, sedaj pa bodo v okviru MIFID-a, vseeno pa nismo želeli sprejeti nove platforme. Moj predlog je, da se ne omejimo samo na non-equities, zato ker imamo po drugi strani tudi MTF-je, to so večstranski sistemi trgovanja, po drugi strani imamo pa OTF-je, to so organizirani sistemi trgovanja. Če imamo dodatno platformo, to ne pomeni, da bomo se morali odpovedati prvemu. Prav tako sem si prizadeval za klauzulo pregleda, mislim, da je zelo pomembno, da se vse vrste trgovanja vključijo v MIFID. Če pa se izkaže, da platforma ne bo potrebna, potem bomo seveda tudi mi proti. Še ena eh, tema je zaščita ulagateljev. V državah članicah smo imeli veliko razprav, še posebej v svetu po finančni krizi svetovanja v zvezi z naložbami niso bila ustrezna, tudi prožnost ni bila ustrezna in kakovost na svetov mora biti boljša. Komisija v svojem predlogu predlaga, da bi imeli neodvisne svetovalce. To bi bili svetovalci, ki ne bi dobili honorarja, ne bi dobili provizije od proizvodov, ki jih prodajajo, ampak da bi jih plačali le kupci ali stranke same. Mislim pa, da bi se morali bolj posvetiti kakovosti naložb in kakovosti na svetu. Imamo neodvisne uh, svetovalce, vse eno pa to ne pomeni, da so na sveti dobri. Majhne vlagatelje moramo zaščititi, zato sem sam predlagal drugačen pristop. Vi boste o tem odločili. Glavni element je seveda preglednost. Seveda pa moramo zagotoviti tudi ustrezno dokumentacijo v zvezi z uh, svetovanjem. Komisija tukaj meni, da bi morali uporabiti samo a, telefonske oznake, ampak mislim, da bi morali tukaj vključiti tudi drugačne metode, zato da bi se države članice same lahko odločile, katero možnost bodo uporabile. Meni je pomembna torej kakovost, kakovost. Eh, svetovanja, ne samo oblika svetovanja. Upam, da me boste tukaj podprli. In še ena tema, ki ni bila vključena v MIFID 1, ampak o kateri veliko govorimo, je področje algoritmičnega trgovanja in trgovanja z visoko frekvenco. komisija pri reševanju tega problema ponuja malo rešitev. Poskusil sem bolj natančno opredelitev, kaj bi lahko bilo trgovanje za visoko frekvenco. Pripravil sem tudi strategijo za obravnavanje trgovanja z visoko frekvenco. To bi morali upoštevati. Namreč, če si pogledamo to podrobje, področje, lahko vidimo, da je več kot 90 odstotkov naročil, umaknjenih, še preden se izvedejo. Veliko naročil je torej te vrste in že prejšnji teden smo govorili o tem pri pregledu direktive. Mislim, da bi tukaj morali zadeve urediti. Sam predlagam, da bi imeli posebne strukture pristojbin. To pomeni, da če izvedem določeno število storniranih naročil, potem se pri določeni mejni vrednosti uvede pristojbina in te strukture bi morale biti postavljene tako, da se jim s pomočjo tehnologije ne bi mogli izogniti. In vse skupaj bi lahko potem lahko tudi um, financirali. Govorili smo tudi o tem, da bi upočasnili trgovanje z visoko frekvenco. Tisti, ki izvajajo trgovske ali trgovalne platforme, se ukvarjajo s tem, zato želim sam prispevati k temu, da bi upočasnili vse skupaj, predlagal sem rok 500 milisekund, o tem lahko še govorimo. Zdi se mi pa zelo pomembno, da na področju trgovanja z visoko frekvenco ne govorimo le o ESMI in komisiji in delegiranih aktih ter tehničnih standardih, ki bi naj zagotovili manevrski prostor, ampak da tudi kot Evropski parlament ponudimo ustrezne predloge. Zelo velika tema v MIFID-u in MIFIR-ju je uredba o tretjih državah. V različnih dosejih smo imeli definicijo pravil v zvezi s tretjimi državami. To je bilo pri skladih hedge in pri izvedenih finančnih instrumentih. Mislim pa, da je zelo pomembno, da tudi tukaj najdemo neko koherentno rešitev, kar zadeva pravila v zvezi s tretjimi državami in režim, ki bo veljal za tretje države. Model, ki smo si ga zaenkrat izpogajali, mislim, da je dober, zato si bom mm, zavezal k temu, da ga še naprej spodbujamo. Še ena tema, ki je zelo zanimiva, je organizacija terminskih trgov in uh, organizacija tega trga. Mislim, da smo že ugotovili, da so ti trgi zelo volatilni. Oh, Ich glaube, dass wir bei Mislim, da moramo pri tem paziti na to, da a, velika volatilnost, ki se je tukaj pojavila, a, dejansko ima svoje posledice. Na osnovi drugih instrumentov moramo zadevo uravnotežiti, zato lahko na primer na osnovi a, z visokih sprememb cen iz leta 2008 vidimo, da moramo tukaj ukrepati. Prav gotovo je jasno, da moramo zadeve tukaj zaostriti in da moramo predlog komisije še izboljšati. Komisija tukaj predlaga omejitve ali alternativne ukrepe. Seveda sem pripravljen preučiti tudi alternativne ukrepe, čeprav jih zaenkrat še nisem videl kar zadeva eh, position limits. Tukaj sem si zadeve ogledal, poskusil sem tiste pametne stvari tukaj prevzeti, kajti prav gotovo se moramo odločiti, ali gre tukaj za kakšno um, pozicijo, ki zmanjšuje tveganja ali se povezuje z trgovanjem in je s tem torej dejanski interes za blago. Tukaj so potrebni drugačni ukrepi kot tam, kjer zadeve stojijo drugače. V Parizu smo na esmi o tej temi govorili, mislim, da je jasno, da moramo ločevati med različnimi vrstami blaga in trgi proizvodov, ampak vsekakor je potrebno, da imamo ustrezna pravila na ustreznih platformah trgovanja. Še nekaj me je zelo nekaj zaskrbelo in sicer konsolidacija podatkov, gledano zgodovinsko, imamo zelo različna eh, zakona v zvezi z, davk, z podatki, ampak če bi imeli arbitražo in če želimo zadeve olajšati na ravni EU in če želimo izpolniti eno od nalog MIFID-a, potem moramo razmisliti tudi o tem naša poročevalka v zvezi z eh, direktivo o zlorabah trga bi nam tukaj lahko pomagala. Ne gre le za podatke, ki se mm, nanašajo na dogajanje na trgu znotraj države, ampak tudi za čezmejna dogajanja. Mislim, da potrebujemo konsolidirane podatke, zato sam predlagam nekaj bolj ambicioznega, še posebej kar zadeva časovnico. Bolj ambiciozno, kot je v predlogu komisije. Govoriti želim tudi o pravilih v zvezi z upravljanjem podjetij. Tukaj gre za to, kakšne kvalifikacija mora nekdo imeti, zato da se lahko ukvarja s trgovanjem. Komisija je tukaj zelo široko grudna, tudi kar zadeva zasedanje vodilnih položajev. Zadeve bom sedaj nekoliko skrajšal, ampak mislim, da je delo na tem področju je tako naporno, da mm, človek ne more potem upravljati drugih funkcij več. Tudi kar zadeva jedrne trge, komisija je tukaj uvedla eh, določene definicije, ampak mislim, da bi tukaj lahko uporabili klasično definicijo MSP-ja in MSP bi tako tudi bili uh, eh, bliže in definicija je po mojem mnenju ustrezna. Pri obeh eh, dokumentih se pojavlja tudi vprašanje pristojnosti esme. Vprašanje je, koliko standardov je tukaj predvidenih, nekaj smo jih prevzeli iz starega Mifida in smo jih potem predelali. In to je vidno tudi v številnih predlogih sprememb, namreč kar zadeva časovnico, se mi zdi, da se mm, posvečamo čim hitrejšemu ukrepanju. Mislim, da moramo biti bolj ambiciozni. Seveda pa bi tudi parlament in svet morala predstaviti neko rdečo linijo, kako bi lahko tukaj postopali. In še mifir sedaj smo pri uredbi. Pri definiciji mi gre za to, da bi dosegli jasno ločevanje med Mifidom in Mifirjem. Uvajam novo definicijo bilateralnih in večstranskih sistemov. Upam, da me boste tukaj podprli. Namreč vse kar zadeva trgovanje, tudi broker crossing networks bi vključil v svet MIFID-a, zato moramo pristop nekoliko razširiti. Upam, da boste to podprli, kar zadeva vprašanje preglednosti pred trgovanjem in po trgovanju in tudi instrumenti lastnega kapitala, predpise o preglednosti želim razširiti. Predvidene pa so omejitve za lastni kapital. Imamo pa seveda tudi pravila v zvezi z trgovanjem in predtrgovanjem. Upam, da boste to mm, podprli. Kar zadeva OTC, prizadevam si za to, da bi vsi finančni produkti in tudi OTC bili v to vključeni. 20 predpisov imamo Eh, na tej ravni in to bo vključeno v strukturo MIFID. Upam, da boste to podprli. Še ena tema, ki mi je bila zelo zanimiva, je bila tema dostopa, torej vprašanje neposrednega dostopa do CCP-jev. Mislim, da moramo zagotoviti dostop brez diskriminacije tisto, kar je bilo vključeno v Emir, sem želel preoblikovati in prevziti tudi v Mifirju, zato da imamo konsistenten pristop. In še predzadnja zadeva, ki sem jo želel omeniti, to je prepoved proizvodo. Predlog komisije je, da bi ESMA dobila široke pristojnosti, da bi lahko prepovedala proizvode. To je nujno, če so proizvodi taki, da lahko ogrozijo celoten sistem. To je tudi upravičeno. Že vnaprej je jasno, da bomo vsak proizvod morali preveriti, ali ne ogroža sistema. Po drugi strani pa to poznamo tudi iz drugih predpisov, pri mm, predstavitvi sem že omenil na pravila v zvezi z živili. Namreč preveriti moramo, ali se ljudje in udeleženci držijo pravil. Pri razvoju, izvajanju in uporabi finančnih proizvodov moramo imeti možnost, da zadeve preučimo in če sumimo, da gre kaj narobe, moramo posredovati. Ne gre za to, da samo ožigo samo zadeve kot dobre. Ne. Če je nekaj jasno, če je jasno, da gre nekaj narobe, potem moramo imeti možnost, da posredujemo v proizvodni verigi. In če nekaj preden pozabem v zvezi z trgovanjem z visoko frekvenco, želim nekaj povedati, ker sem inženir in to mi je blizu pri srcu, želim imeti dostop, velik kamen sem vrgal v vodo, veliko valov je bilo zaradi tega, namreč direktni in neposredni dostop, kar zadeva odpovedi. V prihodnih dneh bom se skupaj nekoliko natančneje opredelil, to je neposredni dostop, ki je že reguliran, tisto, kar pa ni regulirano, pa bi morali prepovedati in upam, da me boste tukaj podprli ne more biti mogoče, da nekdo prej uloži naročilo kot nekdo, ki sploh nima dostopa. Ne more biti tako, da ima nekdo prednost pri tem trgovanju, če je z tehničnega vidika ne bi smel imeti. Zato pri dostopu brez diskriminacije tega ne smemo dopustiti. Več kot 300 predlogov spremem smo imeli, gospa predsednica. Veselim se že tudi razprave in prispevkov kolegic in kolegov. Hvala. Yes, thank you very much, Marcus. Hvala lepa, Markus. Poročevalci v senci, Robert, za socialiste. Thank you, Sharon. Euh, tout d'abord, je tiens à souligner l'excellent. Voilà. Najprej bi rad euh, povdaril, kako odlično je delo, ki ga je opravil kolega Ferber. Strinjava se glede številnih zadev in skušamo svojo skupino prepričati, da bomo lahko sledili eh, temu poročilu na številnih področjih. Cilj, ki ga je treba spomniti, je to, kakšno je naše izhodišče. To je sporočilo G20 iz Pittsburgha, ki zahteva večjo transparentnost na vseh trgih in na vseh finančnih proizvodih. To pomeni, da je treba omejiti, kolikor se da izjeme mi, za področje prave MIFIDA. Kolegi, ki so tako kot jaz v odboru za industrijo, so so gledali poročilo kolega Kramorja, ki pa gre v nasprotno smer, kaj ti želi povečati izjeme za vse, za, za razne vrste sektorjev. To pa ni pristop, uh, ki bi ga podprli. Kaj je najbolj neznano pri finančnem svetu? Tu gre za operacije over the counter. To vrstne operacije OTC morajo biti eh, čim bolj vključene v regulirane platforme, v odprte in transparentne platforme. Sveda bo vedno obstajale OTC operacije, ki bodo takšne, kot so, vendar mora obstajati nekašna možnost, da regulatori lahko vedo, kaj se dogaja na vseh trgih. Vsi izvedeni instrumenti, ki se izmenjujejo na teh OTC-jih, so standardizirani ali jih je mogoče standardizirati, mora biti vključiti v nekašen rečem, transparentno platformo trgovanja. Potem še to žgoče vprašanje MTF-ja in to novo kategorijo, ki imamo sedaj OTF. Markus je predlagal, da OTF-ov ne bi uporabljali za vrednostne papirje. To pomeni, da je OTF mogoče uporabljati za druge finančne instrumente. Sam pa menim, da sem, oziroma že od začetka menim, da ni treba imeti te posebne kategorije trgov. Bolj, ko se posvetujem, bolj vidim, da bomo na ta način le zapletali, zapletli že regulatorjem in bodo trgi na ta način še manj transparentni. Zato bom predlagal predloge sprememb eh, v smeri tega kar sem dejal glede OTF, da OTF-a ne uporabljali niti za equities, niti za non-equities. Torej, mislim, da moramo uh, definicijo MTF rešiti tako, da bomo lahko vključili uh, vanje tudi te operacije, ki zaenkrat še ne potekajo na MTF-ih. Kar zadeva uh, varstvo investitorjev, naj povem, da da je pomembna kakovost eh, storitev za investitorje in da je treba vse storiti, zato ne prihaja do težav za nje. Kaj je stvar, ki še, kaj še ostaje odprto? Algoritmi in visokofrekvenčna trgovina. Že dejstvo, da obstajajo algoritmi, ni nekaj, kar bi lahko kritizirali. Obstajamo v svetu, ki je vedno bolj uh, elektronsko voden, če tako rečemo. In visokofrekvenčne strategije. ne služijo trgom na način, kot bi sami, da bi morali, in sicer, da bi odkrili dejansko vrednost uh, cene, kakšna razlika med popraševanjem in ponudbo. Večina uh, ponudb. Pri high frequency trading se pogovarjamo o 3 milisekundah. Torej, vemo, da to ni preveč resno in predlogi Markusa gredo gotovo v dobro smer. No, lahko pa bi imeli razprava o tem, kako učinkovito je to, da neko ponudbo ponudimo za 500 milisekund. To, kar je on predlagal, kakorkoli že. Mislim, da moramo regulatorjem in platformam dati možnosti, da omejijo odločena naročila in da bolj obdavčijo naročila, ki niso resna, ki očitno niso resna. Predložimo tudi nekaj predlogov v tem smislu, nekaj predlogov sprememb. Kar zadevo ostalo, naj povem, da je še ena stvar, ki me zelo skrbi in sicer volatilnost cen na terminskih trgih zlasti na, eh, ko gre za prehranske eh, zadeve in druge surovine, torej, ko gre za hrano in surovine. Tu gre za, za neko vrsto proizvodov in mislim, da position limits, ki so predvidene, so en odziv na to, vendar vedno obstajajo še druge možnosti. Moramo najti neke nove možnosti, da se borimo proti temu, kar dejansko obstaja na tem trgu. Da se borimo proti tako manjem korneringu, da nekdo zauzema pozicijo, ki je nedostojna glede ločnega proizvoda. To smo recimo tudi videli pri skladi Hedge. Kajti takšni skladi so recimo prevzeli ogromne pozicije na trgu kakava in to ni v v interesu realnega sektorja in moramo se boriti proti takšnim prevelikim špekulacijam v preteklosti. Smo to že videli in v interesu razprave je, da se sedaj zaustavim. Vendar pa bi vseeno še podaril, da predlog Markusa Ferberja je, da bi regulatorji zahtevali ne le, da prepovedo proizvode, če je to treba, temveč da ocenijo proizvod, preden gre na trg. To se mi zdi zelo zanimiva ideja, ki mislim, da gre v dobro smer. Kajti, če nek proizvod pride na trg in če gotovimo, da je škodljiv, je včasih že prepozno, zato je bolje preprečevati, kot pa zdraviti. Zato se tu lahko strinjam s tem, kar predlaga naš poročevalec. Hvala, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Mislim, da se bomo še pogosto vrnili na to temo, na te teme, ki so včasih zelo tehnične, vendar ki imajo ogromne posledice na življenje milijonov, milijard ljudi in vpliva na gospodarstvo vseh naših držav. Hvala. Um, Hvala. Oli Schmidt, Alde, izvolite. You, Hvala, gospa predsedujoča. S vašim dovoljenjem si bom vzel nekaj trenutkov več, nekaj minut več, ker jih zadnjič nisem. Najprej bi se zahvalil Markusu za dobro in naravnoteženo poročilo. To, kot vem, je zelo pomembna zakonodaja. Od januarja naprej sem z asistenti imeli več kot 100 sestankov z lobisti skupinami, In srečali smo se s stanki, s predstavniki vlad, potrošnikov, brokerjev, uh, različnih skladov in tako naprej. In rad bi povdaril, gospa predsedujoča, da je za me nujno, da se srečujem s temi ljudmi, ki jih bo ta zakonodaja seveda prizadela, pa tudi za moje voljivce, tudi tiste, ki niso volili za me. Eh, hvala uradu Svinburn in Rijani Price, ki je prebrala 200 odgovorov in 400 strani za dokument, ki ima 200 strani. To, ta, ta pozitek je bil zelo dober za me in sem ga dejansko prebral čez konec tedna, no moja žena ni bila tako navdušena tem. Kot poročevalec v senci imenu Alde se bom osredotočil na tri ključna področja. Prvič, kako uh, povečati konkurenčnost z boljšo, z boljšo konkurenčnostjo različnih trgovalnih platform, kako um, okrepiti investitorje in kako povečati transparentnost za finančne instrumente, za izvedene instrumente in upoštevati delovanje nacionalnih trgov. To sem že prej dejal. V naši državi že imamo zakon o finančni transparentnosti. Menimo, da pregled MIFID mora pomeni odprt dostop do trga, poštene pogoje konkurenčnosti in Ta predlog uh, vključuje finančne instrumente OTC in ta predlog podpiram, kajti dejansko potrebujemo novo kategorijo in vi predlagate OTF. No, vendar pa mislim, da OTF mora vključati tudi equities. Mislim, da se ne smemo omejati zgolj na določene vrednosti papirja. OTF za equities bo pomenil bolj regulirano okolje za brokerje, za omrežje in tako naprej. Drugače pa bilo to, bi to bilo manj regulirano. OTF bo tudi ključnega pomena za končne investitorje. Uh, in obstaja pa to, da imamo različna pravila za OTF. ETF, glede na to, ali gre za equities ali non-equities. Moramo ločevati pravila glede na to, kako likviden je določen instrument. In za določene um, segmente potrebujemo stro, strožje pravila. Markus predlaga, da bi to vključili v SA vendar mislim, da bi tu lahko prišlo do koncentracije in bi to pomenilo višjo ceno za investitorje in bi omilo njihovo izbiro. In kaj bi bila posledica? Izmenjava bi pomenila zahteve za vse finančne instrumente, ne glede na to, ali se trguje večkrat dnevno ali enkrat na mesec. Nesistematično trgovanje je trenutno podvrženo poročanju. Le najbolj likvidni produkti ne uživajo oziroma niso podvrženi tem pravilom. Torej, eh, zato menim, da moramo vaš predlog v ločenih točkah. Eh, spremeniti, zato da bo režim dovolj fleksibilen, da, lahko, da bo lahko spremljal tako likvidne kot manj likvidne proizvode. V členu 20 vidim prepoved. Veste, da ne maram prepovedi. In v členu 20 piše, da je nekakšna prepoved, da je trgovalnik knjige. To se mi zdi problematično. Prepoved je preveč stroga in lahko omejuje izvrševanje naročil na, na učinkovit način, zlasti pri nelikvidnih finančnih instrumentih. Zato predlagam, da bi OTF zavednostne papirje eh, spremenili tako, da bi lahko omejili ga, uporabili tudi za eh, likvidne eh, vrednostne papirje. Eh, mislim, da moramo biti tu biti biti eh, ciljno usmerjeni in bi se ukvarjali z grosističnim trgom, ne pa z maloprodanim trgom. Torej predlagam, da, v, eh, da imamo varovalko na mesto prepovedi, potem mora imeti pravilo glede konflikta interesov, tako da lahko OTF vedno deluje v imenu klientov. Če pride do konflikta z lastnimi interesi, ko uporablja kapital, klijenta. In se in je ciljno smerjen na uh, eh, grosistični trg. Kar zadeva zaščito investitorjev, kot veste, sem poročevalec za to temo in ne gre nam najbolje. Glavna skrb, nisem sam kriv tokrat, Robert. Tokrat to ni moja krivda. Kako lahko damo investitorjem več zaščite, ne pa da potem omejimo njihovo izbiro. Mi ne smemo regulirati eh, dela investitorjev, temveč jim moramo pomagati, če želijo na svet. Marko sam si dejal, da gre tu za tvegano početje, tu gre za tvegane produkte. Podpiram uh, vaš predlog, da bi res tu bili ciljno smerjeni in obravnavali posebne vrste, uh, vrste produktov, kaj ti moramo imeti. Uh, enake pogoje za vse, zato ne bi spostavljali neodvisnih svetovalcev. Neodvisni svetovalci in bančniki morajo biti na enaki ravni. Če bi uh, upoštevali vse priloge komisije, bi se zmanjšala konkurenčnost uh, na, pri, pri, pri trgovanju na, v kontinentalni Evropi. V, V Združenem kraljestvu smo bili priča temu, da bi zelo malo potrošnikov bilo pripravljenih plačati eno uro za finančno svetovanje in le en odstotek teh bi plačal več 200 funtov za takšno svetovanje. Torej, menimo, da bi se lahko stroški upravljanja portfelja za investitorje podražili in potem bi klijenti morali več plačevati. Torej, samo tisti, ki bodo plačevali za nasvete, bodo bogati, ne pa uh, nižji, torej ne pa tisti, ki niso najbolj bogati. Bodi si pripoveste nekaj za vse ali pa za nikogar. Morda pa je najbolje, da omogočimo um, da se to obravnava na ravni držav članic in um, omogočimo klauzulo pregledov. Potem glede transparentnosti, menimo, da moramo transparentnost uh, razširiti tudi na uh, upravljanje s portfeli, kot to piše v členu 24.7. Finančno zavrževanje investitorjev je nekaj nujnega, včasih to pozabljamo moramo povečati um, transparentnost za nekapitalske uh, vednostne papirje. Vse mora potekati transparentno, trgi mora biti transparentni in moramo si želeti uh, več transparentnosti pri vseh finančnih proizvodih. Običajno se s kapitalom, z lastniškim kapitalom trguje ne, zelo pogosto, s finančnimi izvedenimi instrumenti pa običajno manj trguje. No, morda bo se rekli, da sem nacionalist, vendar to ni tako v moji državi, vendar v majhnih državah je vprašanje likvidnosti in transparentnosti eh, uh, zelo občutljivo. Mm. Predlog glede transparentnosti pred in po prodaji lahko negativo, eh, negativno vpliva na likvidnost manjših trgov. Zato mislim, da moramo umeriti pravila za obdobje pred prodajo, pač odvisno od instrumenta in glede tega, kako likviden je instrument. Načelo transparentnosti je treba jasno napisati na ravni 1 in, in za kalibracijo na ravni 2. Torej, prav tako moramo razlikovati glede na to, za kakšne investitorje gre. In še nekaj glede algoritmičnega trgovanja in visokofrekvenčnega trgovanja. To je zelo občutljivo vprašanje. Podpiram Markosov predlog, da definiramo algoritmično trgovanje in da lahko ločujem med H, T, F in, torej, in algoritmičnim trgovanjem. V členu 4 se o tem že govori, vendar moramo to tako definirati, da dejansko se vključimo samo visoko frekvenčno trgovanje, ne pa vsega algoritmičnega trgovanja. predlog za 17.3, za člen 17.3 je morda lahko kontraproduktiven. Zakaj? Lahko se zgodi, da bomo s tem odvrnili ljudi od tega, da bi sodelovali na trgih. Potem omenjate prepoved neposrednega elektronskega dostopa in o tem se moramo pogovoriti. Prepoved, prepoved, ne boste presenečeni, prepoved mi ni všeč. Vendar, Robert, podpiram prepoved o naked sponsored access. Kaj ti? Tu potrebujemo odločene preglede. Imam pa e, pomisle glede definicije 500 milisekund. Kako bomo to dejansko lahko izračunali? Kaj pa, če bo nekdo rekel 600 milisekund? Malce sem skeptičen, kako bi to dejansko delovalo v praksi. Mislim, da je to na trgu nemogoče. Kako bodo nadzorni organi lahko pregledali, da nišče tega pravila ne krši? Predlagam, da imamo obveznost glede na to, koliko naročil gre v sistem. Če pa nekdo da preveč naročil naenkrat, potem se ga kaznuje z eh, pristo, visokimi pristojbinami. No, ta plek smo že slišali. Zloraba trgov je treba obravnavati pri eh, reviziji uredbe. Potem nadzorni organi in ESMA. To moramo pisati v poročili. Moramo imeti dovolj IT vero, da dejansko lahko vse nadzirajo in zato potrebuje našo podporo. Primarni in sekundarni trg se morata bolje eh, skoordinirati, da bomo eh, imeli boljši nadzor pri čezmenjem trgovanju. To pa bo zapleteno, prijatelji, kaj ti gre za ogromne količine trgovanja. Ena možnost bi bila, da bi na primarnem trgu navedli tiste delnice, za katere so pristojni, ko gre za nadzor na sekundarnem trgu. Moramo imeti boljša pravila glede tega, da um, preprečimo volatilnost, do katere pride zaradi uh, pretiranih naročil. In tretje države so pomemben faktor in tudi njih moramo vključiti. E, srečala sem se e, s predstavniki bank in e, njim se zdi problematično, da mora imeti poslovalnico v EU. Torej, ko gre za banke, ki niso iz EU in tu bomo gotovo našli neko rešitev, sem optimističen. Če naj zaključim, ključnega pomena je, da najdemo pravo ravnotežje za evropske finančne trge in glede tega mislim, da se vsi lahko strinjamo torej tudi Robert se vedno strinja z mano, če želimo imeti močno in konkurenčno Evropo, potem potrebujemo tudi močno in konkurenčno finančno industrijo. Pred desetimi leti smo v tem odboru pohvalili finančni sektor, pa nisem bil to le jaz, Robert, takrat. Nisem bil takrat sam, ki sem hvalil finančne trge. Lahko vam pokažem glasovalne sezname takrat smo sprejeli 48 direktiv s tem v zvezi. No, glede nezaupanja v finančne trge, lahko rečem, to je vedno najhujša težava. To priznam. Kot liberalec se zavedam tega, da potrebujemo regulacijo, vendar ta regulacija mora biti pravična in uravnotežena in ne sem biti kontraproduktivna. Dragi prijatelji, s tem bom zaključil in dejal, da jaz in Alde. se ne bomo ravnali kot v prodaji na kratko. Ne, našli bomo uh, dober in pravičen kompromis. Hvala. Hvala lepa, Ole. Da, res je, ponavadi ne govoriš eh, tako dolgo, tako da je prav, da si sedaj imel svoj čas. No, Pascal je pročevalka za zelene. Tukaj piše na moje seznam najprej zeleni. Tako da ne vem, kdo bo prvi. J'ai toujours pas compris quelle était la logique. Euh. No, ne vem, kakšna je logika eh, prehoda med zelenimi in konzervativci, vendar ni tako hudo. No, lahko se pridružim komentarjem Roberta glede uh, poročila, ki ga obravnavamo. Veliko točke take, da se lahko strinjam. Torej, ne bom ponavljal tega sedaj, ko bom spregovoril, vse bi to bilo predolgo. No. Upam, da bomo dosegli določeno večino glede tega, tako kot smo to že pri drugih zakonodajnih predlogih. Nekaj glede kategorije OTF. Res je, da a priori smo imeli eh, besedilo parlamenta in smo rekli, da v tem poročilu ne želimo novih kategorij. To je dobro izhodiščno stališče. No, kasneje pa treba vedeti, kakšna razprava potekala v pogajanjih. Če to uporabimo za finančne izvedene instrumente in za obveznice, je to nek minimum. Če imamo izvedene instrumente, ki so uh, na reguliranih trgih. Zakaj? Bi potem imeli neko novo kategorijo, ko pa so ti izvedeni eh, instrumenti na reguliranih trgih. Če pa bomo imeli novo kategorijo OTF, potem jo moramo res omejiti zgolj na obveznice in finančne izvedene eh, instrumente, ki niso na reguliranih trgih. Zato ne bi prišlo do škodljivih učinkov zaradi te nove kategorije. Druga stvar. OTC. Tu naj povem, da se popolnoma strinja s tem, kar pravi Markus. MIFID mora vključiti vsa naročila. In torej za razliko tega, kakšna situacija sedaj. Potem visokofrekventno trgovanje. No, tu se ne bom strinjal s tem, kar je dejal Oli Schmidt. Visokofrekventni frekve, frekventni trg ne deluje dobro, to je trg, mm, ki ne deluje. Torej, seveda, si vsi želimo trg, ki deluje in če imamo neke pozicije, ki se sprijemajo v tisočinkah sekundah, to ni nekaj, kar bi komorkoli koristilo. Torej, velika podjetja, ki, s, kateri, s čigar delnicami se ponovadi tako trguje, imajo določene dvome glede tega, da se to tako trguje, bojijo se, da to vpliva na njihovo, na njihovo na volatilnost cen njihove delnice in tako naprej. Torej, ti trgi ne delujejo dobro. Ni, da se mi ne želimo, da ne bi delovali dobro. Seveda, vendar pa imamo določene pomisle glede tega, te vrste trgovanja. Potem še vprašanje definicije. Pol sekunde, ena sekunda, ne vem, kakšna je prava definicija. Najprej moramo se pojti v principu, potem pa se vam povali o sami številki. Potem vprašanje pristojbin. Bomo videli, kako bomo to obravnali, tako da bomo na koncu to dobro zapisali. In potem je še ena stvar, ki jo želimo meniti če si ne želimo, da imamo težave pri delovanju trga, potem mislim, da moramo imeti harmonizirati določene pristojbine, zato ne pride do konkurenčnosti. No, bom predlagal predlag spremembe v tem smislu, pa poleg tega pa bom Eh, še daš nekaj predlogov sprememb glede eh, visokofrekvenčnega trgovanja. Za našo skupino je zelo pomembno vprašanje surovin. Markus Ferber je še okrepil predloge komisije glede surovin. Mi bomo predlagali, da bi šli še dlje. In sicer, da bi definirali, kdo je tisti, ki ga naslavlja ti predloge. V predlogu komisije je bilo zapisano, da če ste akter v dejavnosti eh, eh, trgovanja s surovinami in je potem to ni nekdo, ki je bil finančni akter in se ga ne uporablja za boče uporabe MIFIDA. Vendar moramo uporabljati še druge uh, kom, uh, kriterije, kaj ti vendar gre za kriterije, ki vpliva na cene. Recimo, če imamo velike energetske uh, podjetja, morda ni njihova glavna dejavnost to, da trgujejo na trgu, vendar vseeno so zelo pomembni akteri na, na trgih in jih ne moremo kar tako izključiti. No, glede tega bomo dali predlog spremembe torej želimo, da se res vključijo vsi akteri, ki so najbolj pomembni za trge. Še nekaj za zaključek glede transparentnosti. Predložili bomo amadmaja, so da bi šli morda nekoliko dlje glede transparentnosti pred in po prodaji. Gospod Šmit je dejal, da je transparentnost načeloma dobra, vendar da tu ni potrebna. To me vedno preseneča ko slišim takšna, takšna zahteve tistih, ki želijo svobodni trg in pravijo, načeloma nekaj dobro, sicer pa ne. No, res je, da imamo skupni trg in da imamo eh, fragmentirane transakcije in ne bomo prišli do situacije, ko bi imeli zgolj eno borzo v Evropi. Ne, vendar je treba imeti neko transparentnost za obdobje pred in po transakciji, tako da lahko vidimo, da se izvaja načelo best execution. Danes imamo veliko nasprotnih primerov, ki kažejo na to, da best execution se ne izvaja. Zakaj? Ker ni dovolj transparentnosti in ker imamo preveč fragmentacije. Zato mislim, da predlogi glede transparentnosti Eh, so dobri, vendar bomo še mi predložili dodatne predloge sprememb glede transparentnosti pred in po prodaji. Potem vprašanje varstva potrošnikov tudi glede tega uh, bomo predložili predloge spremembe. Uh, predlog komisije obravnava le neodvisne svete, nasvete, vendar v odločenih državah članicah je večina trgov vključuje ne neodvisne svetovalce, temveč to delo pravljajo banke. In izkušnje z MIFID 1 kažejo, da pravila, ki so takrat sprejeli, da bi se izognili eh, konfliktu interesov, eh, z, z, torej, da ne je prišlo do tega, da nekdo nekaj prodaja le zaradi provizije, ne pa zaradi eh, koristi potrošnikov. Torej, tem pravilom iz Mifida ena se da izogniti, zato bi bilo dobro se vprašati, ali se pravila iz Mifida ena dejansko uporabljajo in če se ne, kako bi jih lahko izboljšali. Morda bi lahko imeli konkretna pravila glede neodvisnih svetovalcev. Tudi glede tega bom predložil eh, predloge sprememb. Eh, mislim, da gremo v dobro smer eh, in verjetno se bomo lažje strinjali glede tega, kot teže se bo potem strinjati morda s svetom. Eh, hvala lepa. Najlepša hvala. EKR. Ok. Naj vam povem, zakaj je prišlo do zmešnjav. Zeleni so večji v parlamentu in EKR večji v odboru, zato se premikamo z ene strani na drugo. Hvala. Sedaj imam prednost, ker spri, lahko spregovorim po vseh ostalih. Ne bom toliko govorila. Kakšni so lahko dogovori med političnimi skupinami glede na pot, ki jo želimo obrati? Imamo ogromen dosje pred sabo, in verjetno smo predvsej bolj zedinjeni glede tega dokumenta, kot pa se zdi od zune. Hvala Markozu za delo, ki ga je opravil. Gre za ogromen dosje, ki je zahteval veliko dela in veliko truda. Ne le moja skupina eh, asistentov, ne le sama, vsi smo delali na tem dosjeju v ozadju se dogaja veliko zakulisnega dela. Verjetno vsi veste, kakšno je moje, moje mnenje glede lasniških instrumentov. Pripravila sem namreč začetno poročilo, ki se je nanašalo predvsem na lasniške inštrumente. Potrebujemo definicijo HFT-ja in vesela sem, da se je Marko z te opredelitve dejansko lotil. Dobro je začeti tam, kjer je začel. Vesela sem torej, da imamo to sedaj na mizi. Predlog glede struktur plačil, ki ga je pripravil oziroma o katerem je govoril, lahko prav tako podpremo. Gremo, gre za rešitev, ki jo ni težko podpreti. Vsaj v smeri, v kateri se pomika sedaj. Nekaj pomislekov imam, Nisem namreč prepričana, da če bomo umestili latentnost, to, ta zamik petih sekund, da bomo s tem rešili težave. Lahko bi, na primer, le premaknili urin kazalec za pol sekunde, pa s tem ne bi ničesar dosegli, ne bi vplivali na to, kdo je v vrsti v določenem trenutku včasih. A, če bomo slišali elemente, ki bodo pokazali, da je to bodi si pozitivno ali negativno, bomo to seveda upoštevali. Vemo, da trenutno poteka ogromna študija, ki se nanaša na ta zamik. Ta študija bo predstavila dokaze za eno ali drugo trditev. Brez doma bomo, takoj ko bodo ti podatki na voljo, podatke dobili, dobi jih bo poročevalec in potem mislim, da se vsi strinjamo glede tega, tako sama kot tudi kolegi, si bomo te dokumente oziroma te podatke pogledali in se na to odločili, kako naprej. Uh, omrežja za brokerje. Prav tako poznate moje stališče. V preteklosti smo imeli jasno stališče. Zaenkrat sem bila v devetih državah članicah, pripravila sem več okroglih mis, ker smo se z investitorji pogovarjali, zakaj izberejo določena področja, določene strategije in zakaj, zakaj trgujejo tako, kot trgujejo. Na koncu smo vedno ugotovili, da želijo izbiro. Želijo izbirati, s kakšnim tokom naročil upravljajo. In včasih se pazijo tako imenovanega predatornega toka naročil investitorji so tisti, ki naj bi izbirali ta potek, ampak sama ne vem, če bi lahko to podprla. Ni važno, kakšen je akronim, primerno mora biti le to področje dela. Kategorija za nelasniške instrumente pa je nujna. Še posebej, če upoštevamo trg izvedenih glasniških instrumentov. Potrebujemo bolje regulirano območje in zato je za nas to ustrezna rešitev. Seveda ne smemo omogočiti manj pravil. Če izpolnjujemo enake funkcije s tem sistemom, potem mora biti bolj reguliran. To ne sme biti v naših eh, očeh manj pomembna kategorija glede OTF, če bi to uporabili tudi za lasniške instrumente, bi seveda veljalo enako. Če se ta naročila strank prekrivajo, tako pač je, ampak včasih do tega prekrivanja ne pride neposredno, ampak le posredno. In s tem se olajšuje trgovanje z lastnim eh, osnovnim kapitalom. Olajšati moramo to trgovanje stranke morajo uporabljati svoj kapital, seveda pa ne smemo dovoliti, da te stranke uporabijo lasne trgovalne platforme. Vedno je med strankami nekdo, nekdo, ki jih ščiti, ki ščiti stranke in ki ščiti samo trgovanje. Po našem mnenju lahko ulajšamo to trgovanje, ampak najti moramo le pravo obeseditev če je kapital tvegan, potem moramo ta kapital zavarovati. Če omogoča trgovanje, potem pa seveda kapitala v zadju ni, ki bi ščitil to trgovanje. Mislim, da je Pascal omenil OTC, dejal je, da ne bi smeli imeti OTC. No, s tem se je težko strinjati vsaj načeloma. Jasno je, da obstajajo določene pogodbe na področju izvedenih instrumentov, kjer bi morali razrešiti težave. Če rečemo, da ne želimo OTC, je to zelo čudna izjava, glede na to, da smo sprejeli izvedene instrumente in te portfelje in da so torej potrebne določene posebne pogodbe tudi zunaj formalnih platform za trgovanje, ker se načeloma takšnih pogodb ne more sklepati. Omenjali smo tudi kakovost podatkov na teh trgih nelasniških instrumentov, ta kakovost ni dobra prosila, da da, prosila sem industrijo, da mi dajo primere, kakšna je velikost za določene obveznice. Industrija tega ni uspela zgoditi, narediti hitro. Potrebovali so 18 mesecev za formalno analizo. In če mi nekdo reče, da vse deluje popolnoma dobro na trgu nelasniških instrumentov, to je izjava, ki je ne morem sprijeti. Transparentnost po trgovanju je precej bolj pomembna, kot pa eh, mislimo sedaj. Kalibrirati moramo platformo fiksiranih dohodkov, izboljšati učinkovitost izmenjave podatkov, pri tem pa ne smemo škoditi, škoditi likvidnosti na trgih obveznic. Na določenih področjih smo takšno transparentnost že zagotovili. Vseeno pa menim, da lahko naredimo še več in to v sodelovanju. S tem se lahko navežem tudi na Cezar. Razprave o tem, še preden je Cesar postal del ESME, govorili smo o tem, kakšni najbolj grosistični trgi in kakšna, eh, kakšne ne bodo zahteve v poročanju po trgovanju. To se lahko naredi k malu po določeni upravljeni transakciji, tako da bomo imeli na voljo čim več ustreznih informacij. Predvsej me skrbi, da veliko trgov fiksnih dohodkov, naprimer, ker imamo manjše trge, vsebuje težave zaradi pomankanja transparentnosti. Glede naročil v velikosti malo prodaje, tukaj verjetno nišče nima večjih pripomb. Moramo imeti tudi zahteve glede transparentnosti pri takšnih velikostih. To se povezuje torej s transparentnostjo in zaščito teh vlagateljev, teh investitorjev. In še zadnja točka povezana z zaščito investitorjev. Verjetno nihče ne bo presenečen, da sem precej stroga pri tem. Investitorji potrebujejo zaščito. Investitorji potrebujejo informacije in transparentnost, potrebujejo neodvisne nasvete. Vedeti morajo, da nekdo ne bo plačan več, če bo ponudil en proizvod na mesto drugega. Pripravila bom nekaj predlogov sprememb, v katerih bom poskušala upoštevati, da je potrebno standarde na evropskem trgu približati tistim, ki jih imamo v Veliki Britaniji, naprimer. Pri nas so včasih bili potrošniki zelo slabo obravnavani zaradi proizvodov, ki so jih eh, kupovali. Ne smemo eh, zaščititi, moramo torej potrošnike s pomočjo MIFID 1. Glede na to, da imamo enotni trg in da imamo toliko potrošnikov, se nam zdi primerno, da združimo raven zaščite investitorjev, tako da bo ta raven enaka v celotnem enotnem trgu. Nikomor nočem preprečiti, da vstopa v eh, tržne vode Velike Britanije, želim pa, da imamo vsi enako raven kakovosti in nasvetov, ko gre za investicijske proizvode pokriti je potrebno vse proizvode, ne le nekatere. Ni pomembno, kakšen je kanal distribucije. Na koncu je pomembno le, da imajo investitorji dostop do ustreznih informacij, do ustrezne transparentnosti in da vedo, kje porabljamo njihov denar. Da vedo, kakšna plačila se s tem denarjem upravljajo. Želimo se usmeriti proti višjemu standardu in v to bomo, posku, v to bomo poskušali prepričati tudi poročevalce v senci ter. Markusa, tako da bomo dvignili zaščito investitorjev in potrošnikov v vseh 27 državah članicah. Tukaj se bom ustavila, veliko je podrobnosti, o katerih bi lahko govorili, ampak vseeno menim, da bomo lahko nadaljevali z dobrim dialogom z vsemi dr, eh, političnimi skupinami hitro in uspešno. Hvala. Še zadnji poročevalec, Jurgen. Eh, ja Hvala lepa sam bom povedal še manj kot kaj, ampak tudi mi moramo kaj prispevati. Najprej se želim zahvaliti Markusu Ferberju. Še enkrat želim povedati, da mislim, da smo dobro sodelovali. Povabil nas je na več sestankov, vse skupaj je bilo zelo pregledno. Mislim, da je to odličen pristop in to bi lahko ponovili. Tudi nevladne organizacije so se lahko udeležile razprav. V naši skupini smo 12. aprila imeli konferenco, še posebej na področju visokofrekvenčnega trgovanja in špekulacije z cenami hrane. Zelo smo bili presenečeni, da nas je poročevalec tako podporo pri tem in ne glede na to, da smo na nacionalni ravni precej narazen, kar zadeva strankarsko pripadnost, smo vseeno lahko našli več skupnih točk in na to sem želel povdariti. Najprej, kar zadeva visoko frekvenčno trgovanje, to smo že slišali, to smo definirali in mislim, da je zadeva zelo dobra in zelo pomembna. Mm. Vprašanje je, ali bomo imeli 500 milisekund ali ne, mislim, da lahko o tem še razpravljamo, nisem strokovnjak na tem področju, o tem sem razpravljal z drugimi strokovnjaki, zdi se, da je to primerna številka, ampak videti moramo, ali je prav ta številka tista prava. Mislim pa, da moramo uvesti nek rok. Smo pa tudi zato, da bi uvedli platformo za vse oblike trgovanja, kjer pač trgovanje poteka. In še ena točka, kjer želimo iti dlje od poročevalca, je naslednja. Namreč visokofrekvenčno trgovanje na terminskih trgih. UMTAT je izvedel študijo, ki kaže, da obstaja povezava med visokofrekvenčnim trgovanjem in povečano volatilnostjo, Mislim, da bi to bilo modro nekoliko zmanjšati. Mislim, da bi lahko visoko frekvenčno trgovanje še bolj omejili, kot je predlagal poročevalec, ampak o tem lahko še razpravljamo. Kar zadeva terminske uh, trge, tudi o tem smo že razpravljali. Podariti želim, da se strinjam s tem, kar je povedal gospod Goebbels in drugi še nekaj konkretnega, kar zadeva omejitve pozicij. Mi podpiramo stališče komisije, vseeno pa se nam zdi, da bi morali preučiti možnost, da bi diferencirali po dveh kategorijah, da bi imeli naprimer omejitve glede pozicij tudi na osnovi kategorij. Nevladne organizacije pravijo, da bi bilo smiselno, če bi imeli tudi uh, omejitve za pozicije za borzne posrednike, kajti drugače lahko nekdo mm, ustanovi več podjetij in se potem izogne tem omejitvam. To smo želeli vključiti v razpravo, vsaj kot neke vrste temo. Imamo probleme tudi z definicijo fizičnega trgovca. Mislim, da moramo razlikovati med trgovci in špekulanti. To ni preprosto, ampak morda bi lahko zadeve tukaj še bolj natančno opredelili. Esmo moramo mm, opredeliti tako, da bo lahko preprečila pretirana trgovanja oziroma trgovanja, ki bi bila preveč tveganja, tako kot ameriška agencija, vendar če želimo to storiti, moramo nevarne špekulacije definirati. To pa ni tako enostavno, vsekakor pa se bomo morali z tem ukvarjati. Kar zadeva OTF, o tem smo že več slišali. Podobno kot Robert želim povedati, da z našega vidika to ni čisto enostransko, da bi morali imeti to platformo po našem mnenju. Se lahko temu tudi odpovemo. Vprašanje lasnega trgovanja. Po našem mnenju se to dogaja tudi na drugih platformah, ampak mislim, da se o tem lahko še pogovarjamo, kakorkoli že. To sem želel tukaj omeniti, kar zadeva finančne proizvode. Mislim, da je to pravi pristop, seveda pa moramo videti, kako bomo to tudi izvedli to je velik eh, problem tudi za ESMO, velik izziv. ESMO mora imeti potem na voljo dovolj osebja za to, da bo lahko vnaprej izvajala ocene o tem, Eh, moramo razpravljati v luči trenutnega finančnega stanja v Evropski uniji, zato bo razprava precej težka, vseeno pa to podpiramo zaščita potrošnikov, to je še ena točka, ki je za nas zelo pomembna. Tukaj mislim, da smo morda najdlje od stališča poročevalca. Ena točka nam je zelo pomembna, mislim, da breme dokaza za napačno trgovanje eh, leži pri stranki, za nas je to napačen pristop. Banka je tista, ki mora dokazati, da je ustrezno svetovala, ne pa, da mora stranka dokazati, da je prejela napačne nasvete strani banke. Ampak to je sporno, to mi je jasno. Ampak takšna je naša pozicija, naše stališče, kar zadeva telefonske zapiske. Po našem mnenju se telefonski zapisi tako ali tako eh, uporabljajo. Banke komunicirajo z strankami v zvezi z vsemi vrstami vprašanj. Morda lahko o tem še razpravljamo. In še ena točka v zvezi z zaščito potrošnikov vedno znova govorimo o tem, kako se stranke vidijo same, kdaj se poslužujejo na svetu in svetovanju in tako naprej. Mislim, da bi morali dovoliti, da se zasebne stranke eh, odločajo same čeprav mm, se tukaj lahko pojavi določeno tveganje. Dobro, to so tiste bistvene stvari, ki sem si jih zapisal, v zvezi s tem sem želel spregovoriti in o tem bomo govorili tudi sporočevalcem in predložili bomo ustrezne predloge sprememb, videli pa bomo, kaj se bo zgodilo. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa drugim, ki bi radi čas za govor na seznamu imam prvo Šberes ali Mekarti. Jaz sem na seznamu še kdo? To je torej seznam. Ali? No, kot se dejali drugi, imamo pred sabo le nekaj vprašanj, kljub temu, da gre za zelo zapleten dosje. Vsi so upravili zelo dobro delo, kar je jasno. Kot številni drugi pa bi tudi sama rada spregovorila o OTF. Ne le zato, ker smo v parlamentu v poročilu svojim ga že sprejeli odločitev. Želim, da me prepričate, zakaj smo si sedaj premislili. Dejali ste, da imamo sedaj več proizvodov, zato potrebujemo več platform. Ampak to me v bistvu ni prepričalo, to niso dovolj tehni argumenti. Imamo dva strokovnjaka v odboru sama nimam finančnega strokovnega ozadja, zato včasih sprašujem zelo osnovna vprašanja. Ampak, če imamo štiri obstoječe kategorije zaščite, identična transparentnost, nediskriminatoren izvajanje, nediskriminatoren dostop in pa nadzor. To so štiri kategorije, ki smo jih želeli zagotoviti. In pa seveda poštena pravila strinjali smo se, da potrebujemo enako poslovodenje in enaka pravila. To bi pripomnila tudi na besede kaj. A imamo tukaj primerljivo uredbo? No, imamo izjeme za dve kategoriji zaščite, ki sem jih omenila nediskriminatorno izvajanje, nediskriminatoren dostop, potencijalno tudi nadzor. Zakaj to počnemo? Ne razumem. Vseeno pa sem pripričana, da me lahko prepričate. Skrbi me, kakšen učinek bo to imelo na splošni trg, naprimer eh, cene, pomankanje in tako dalje. Po mojem mnenju se moramo še malce bolj pogovoriti o tem, preden vzpostavimo to kategorijo, pa čeprav gre le za izvedene, ne, neizvedene finančne instrumente in pa obveznice. Glasovali smo v skladu s smernicami G20. Sedaj pa pravimo, da z nekaterimi izvedenimi instrumenti trgujemo na platformah, ki so manj regulirane, kot smo dejali v začetku. Pripričana sem tudi, da če ustvarimo še eno platformo, ki je manj regulirana in vi lahko dejate, da eh, to ni res, se lahko zgodi, da bodo nekateri preprosto preimenovali svoje instrumente v OTF oziroma svoje trgovanje v OTF, ker je to režim, ki je manj reguliran. Moramo se še odločiti, če podpiramo vaš predlog na tem področju. Vesela sem, da ste ustvarjalno razmišljali na, eh, glede tega in da ste poskušali najti različne rešitve. Po mojem mnenju je MIFID temeljnega pomena za ta odbor, pa še posebej za urejanje finančnega trgovanja. Gre namreč za horizontalni okvir. Markus, o tem sem govorila že, ko smo govorili o uredbi o izkrivljanju trga obstajajo primeri slabe prakse. Naprimer, HFT to najdemo v večjih poročilih, poročilih regulatorjev OSKA e in tako dalje. Ravno zato sem želela zagotoviti, da če ni govora o tem o Elmarju, potem o tem govorimo vsaj o Mifidu. Upam, da bo lahko Mifid zajel zamisel, ki sem jo sama podala, da potrebujemo torej nacionalne strokovnjake, ki se ukvarjajo s tem. Vedeti moramo, kaj se dogaja v Združenih državah Amerike, v strokovnih odborih in podobno. Ni potrebno, da se to znajde v moji uredbi, vseeno pa želim, da o tem govorimo kot o slabih praksah na trgu. Ustrezni zapisi in zapisniki so bistvenega pomena za preprečevanje slabe prakse na trgu v Nemčiji imamo, naprimer, eh, določene protokole, ki jih lahko uporabimo. Vseeno pa se mi zdi, da ne smemo oslabiti trenutnih pravil in zahtev. Ne smemo dati na voljo možnosti, ki bi onemogočale dostop do ustreznih informacij za preprečevanje slabe prakse. Razumem, zakaj dajete v ta dokument nove zahteve glede eh, zapisnikov, ampak vseeno se moramo pri nekaterih primerjih zanašati na eh, glasovne zapise, na elektronsko pošto in podobno. Kej je že govorila o zaščiti investitorjev. Pri tem ne smemo prisluhniti le regulatorjem, ampak tudi potrošnikom. Ti imajo jasen glas glede na študije lahko komisija vzpostavi konflikt interesov v okolici potrošnika. Gre za vprašanje najboljšega nasveta za potrošnike. In nekatere študije, ki smo si jih pogledali, kažejo, da potrošnike precej skrbi učine komisije na kakovost nasvetov, ki jih dobijo. Včasih se potrošnikom zdi, da to priporočilo ni pošteno, kar lahko škodi potrošnikom. Po našem mnenju moramo torej pripraviti dobre predloge sprememb in skupaj nam to lahko uspe. Prisluhniti moramo regulatorjem, tistim, ki imajo težave na tem področju v Združenem kraljestvu, naprimer so potrošniki že imeli takšne težave glede priporočil in moramo zagotoviti, da ne bo prihajalo tež, do težav na tem čezmenem eh, področju. Prvoš. Hvala, najprej hvala poročevalcu, ki nam je omogočil, da se lotimo tega res pomembnega instrumenta. Ne bom ponavljati, kar je dejal Robert Goebbels za mojo skupino, tako da bom se omejila zgolj na nekaj komentarjev lahko se pridružim temu, če se, se spomnim že iz prve razprave o emirju. Včasih, ko se pogovarjamo o finančnih trgih, eh, mislim, da bi morda lahko uporabili eh, zdravo pamet in določeno poenostavljanje. Strinjam se s poročevalcem, da se moramo čim bolje izogniti izjemam kajti izjeme so tiste, ki lahko škodijo učinkovitosti zakonodajnega akta. Kar pa zadeva tega, kaj se lahko no-, naučimo iz poročila G20, sama bi manj ustrajala pri aspekt, aspektu transparentnosti. Mislim, da je zlasti pomembno to, da reguliramo trge. Da, o transparentnosti se vedno govori, vendar vseeno mi to ne zbuja zaupanja. Nujna je regulacija, regulacija akterjev na, fe, na finančnih trgih tudi v shadow banking system. To je tisto osnovno načelo, ki ga moramo vključiti. In torej, ko obravnavamo finančni trg eh, in ko zapisujemo ta zakonodajni akt, kar zadeva druge bolj konkretne predloge iz vašega poročila, bi se odzvala na to, kar je dejal Oli Schmidt. On je uporočevalec o besedilu o o naložbah. Uh, upam, da vse te finančne instrumente skupaj obravnavamo, da, da obravnavamo prodaje, pogoje prodaje, kajti ko enkrat to definiramo v horizontalnem besedilu, bo to seveda vplivalo tudi na druge zakonodajne akte, tudi na poročilo Olja, pa tudi na mojega, ki ga bomo sama uh, eh, morali napisati. Potem seveda varstvo uh, potrošnikov. Potrošniki so večinoma varčevalci in včasih to pozabimo. In eh, ko razmišljamo o investitorjih. Potem še vprašanje plačila posrednikov ne vem, kaj Kejst Windberg želi doseči, vendar moramo res pogledati, kaj predlaga komisija. Nedavno sem bila presenečena, ko sem prebrala, da najbolj transparentni posredniki na trgu so tisti, ki so neodvisni. Torej tisti, ki najbolj transparentno povedo koliko zaslužijo. Sveda, ko ste na banko in želite investirati na finančni trg, je vse nekako skrivnostno in seveda imajo v mislih, kakšno bo, kakšno bo zunanje plačilo za njihovo storitev, če vam svetujejo. Torej, to moramo zelo pozorno pravčiti. Moramo res proučiti predlog komisije in kakšna je realnost, kakšni so dejanski nasveti, ki jih investitorji dobijo od različnih akterjev na trgu. Kaj zadeva delegirane akte? Videli smo, kaj se je zgodilo za MIF 2, kaj se dogaja s solventnostjo 2. Zato mislim, da res dobro, da na prvi ravni zadeve čim bolj definiramo. Nova, nova komitologija ni nič eh, spremenila in izkazalo se je, da je najbolje že na začetku vse dobro definirati. Kar zadeva uh, razkrivanje podatkov, mislim, da bi lahko šli nekoliko dlje. No, um, telefonski pogovori, snemanje telefonskih pogovo, pogovorih. E, to je nekaj, glede, če se ne smemo preveč komplicirati, običajno je tako, ko nekam pokličemo, nam rečejo, da e, vaš pogovor se snema. Če kupite letalsko karto, se vaš pogovor snema. Ne vem, zakaj se ne bi mogel pogovor snemati, če kupite finančni instrument. Morda bi lahko šli, lahko še dlje zlasti pri sledljivosti finančnih instrumentov. Trgovina s finančnimi instrumenti uh, je primerljiva uh, to, torej z drugimi segmenti distribucije, zato ne vem, zakaj ne bi tega principa tu uveljavljali. Pri seveda uh, na ta način uh, lahko tudi vidimo, kaj je recimo dobro ali slabo delovalo, če imamo nek pregled. Torej, to je pomemben vidik. Še nekaj glede prepovedi uh, naknadnega pregledovanja proizvodov. To je zelo pomembno, bi pokazalo se, kako pomembno bi to bilo v času krize. Poleg tega je tu tudi imena možnost prepovedi prodaje odločenih um, eh, proizvodov. Potrebno je imeti tudi nek, nek način varstva potrošnikov, tu moramo imeti čim dlje in omogočiti razvoj nekakšnih prototipnih finančnih instrumentov, ki se jih pregleda, še preden se gre na trg. To sveda pomeni, da moramo okrepiti pristojnosti ESME. No, sveda pa se ESMA še razvija, ni sedaj v svoji zadnji fazi razvoja, temveč se prilagaja razvoju uh, kapitalskih trgov. Zato. Uh, je to tudi eno od stvari, glede katerih bom predložila med maje, torej želela bi ste bi šli nekoliko dlje glede možnosti, da bi testirali proizvode, preden gredo na trg. Preden ima eh, javnost dostop do teh proizvodov. Hvala. Najlepša hvala. No, sama sem bila naslednja, ampak Bernard, izvolite. Hvala lepa. Mislim, da je gospod Ferber opravil zelo veliko dela, oba dosija sta zelo dobra in dobro jih je tudi predstavil. Omejil se bom samo na nekaj komentarjev. Prvi komentar je v zvezi z HFT. Predlagani rok oziroma omejitev 500 milisekund ali uh, poročila v zvezi z objavami, kako jih je predlagala gospa Swinburne, mislim, da ne bomo morali, mogli preprečiti tega, da je algoritmično trgovanje in HFT, da je to že nekaj samoumevnega in 98 eh, odstotkov teh poslov je odpovedanih, zato to ne prispeva k likvidnosti, ampak je to instrument, ki vleče stran od realnega gospodarstva. Sam ne vem, kakšna je rešitev za to, ampak mislim, da bi morali še bolj ostro postopati tukaj, kot predlaga Markus Ferber. Upočasniti moramo vse skupaj, zato da zagotovimo več preglednosti in da bomo imeli neko razumno pravilo na tem področju. To je prva stvar. Druga stvar je vprašanje naprimer 39. predlog spremembe, kako bomo postopali v zvezi z MSP. Komisija govori o 100 milijonih, Markus Ferber pa je v svojem predlogu spremembe uporabil že dolgo veljavno definicijo MSP, -ja, to je 250 zaposlenih in 50 milijonov evrov prometa, sam nimam nič proti temu, ampak, oziroma nimam pomisleko samo v zvezi s tem, ampak nasploh v zvezi z naslednjim okvirnim raziskovalnim programom me to moti, če se omejimo na 250 zaposlenih mislim, da to ne več odraža dejanskega stanja pri malih in srednjih podjetjih in to ne odraža stanja na področju trgovanja. Zato se mi ta definicija ne vzdi ustrezna, zato se um, želim posvetiti posameznim vejem gospodarstva. Mislim, da bi lahko to opredelitev še nekoliko izboljšali, natančneje opredelili, obenem pa ne želim, da bi pojem MSP-ja preveč spremenili. In še tretja stvar je vprašanje trgovanja s surovinami. Tukaj imamo seveda zelo veliko posledic in rezultatov. Gospod Goebbels je omenjal trgovino z kakavom. 3,5 milijona ton smo imeli dejansko kakava, ampak na trgih se je porabilo 170 domnevnih milijonov ton, zato je šlo za 20 krat več um, virtualnega kakava. Zato so bile tudi cene mnogo večje. Zato moramo tukaj najti neko razumljivo srednjo pot. Gospa Klute je sicer Eh, dobila pohvalo ali gospod Ferber tudi, ampak mislim, da moramo tukaj poskusiti rešiti tako dobre kot tudi slabe stvari. In še zadnja stvar, to so izjeme. Na to gledam z vidika Emirja. Kolega Ferber je to že omenil, da smo to namreč omenili v Emirju. Imamo izjemo glede uh, non-financials v okviru emirja. To drži, ampak vprašanje je, ali so potrebne še dodatne zahteve v zvezi z razkrivanjem. O tem lahko še razpravljamo. Zaščita vlagateljev pri vprašanjih, kako se obravnavajo podjetja. Tukaj ni vse jasno, mislim, da bi tukaj lahko zadeve spremenili z zahtevami o preglednosti. Poleg tega pa imamo še različne možnosti za nacionalne nadzorne organe ali tudi za povezavo med različnimi vrstami poslovanja. Vprašanje je, kakšna pravila naj veljajo za sektor non-financial. Vprašanje je tudi, ali naj bi te vrednosti iz Emirja upoštevali tukaj. To je vprašanje, o katerem lahko razmišljamo. In še pogoji za eh, izjeme. Pri Emirju smo to že eh, doživeli, namreč številni ljudje si želijo izjeme. Vprašanje pa je, kako bomo mm, definirali postranske dejavnosti. Komisija je nekaj predlagala, poročevalec je to omejil ampak o tem moramo imeti odprto razpravo. Nobenega smisla ne bo imelo, če bomo ta instrument, instrument iz MIFID-a, ki je namenjen finančnim trgom in finančnim instrumentom, če bomo s tem instrumentom spreminjali realno gospodarstvo ali če bomo preveč zahtevali. O tem moramo razmisliti. Potem pa gre še za vprašanje definicije instrumentov finančnih trgov, tudi kar zadeva terminske posle. Eh, upoštevati moramo tudi zahteve energetskega sektorja. Hmm. Terminski posli naj ne bi bili finančni proizvodi, bomo videli, kaj bomo storili v zvezi s tem. Ampak če si prizadevamo za mednarodna pravila, si moramo pogledati, kako to počno drugod. Zakon Dodd-Frank je to vključeval, tam te zadeve niso opredeljene kot finančni instrumenti, zato moramo o tem razmisliti in ni nojno, da je to naša dokončna, eh, naše dokončne stadišče. Kar zadeva omejitve glede pozicij, komisija je tukaj podala svoj predlog ali position limits ali position management. Golega Ferber se želi omejiti na position limits, ampak o tem lahko še govorimo. Mislim, da je to zelo dober predlog. Sam sem prepričan, da je treba tu in tam še kaj dopolniti, ampak eh, zanima me, kaj meni poračvalo o tem, kako bo zadeva potekala v svetu. Namreč, če bo, če lahko pričakujemo tukaj resen upor strani sveta, ne vem kako sicer je, zato ker ne poznam stanja v svetu, če se bo to zgodilo, potem lahko postopamo tako kot pri emirju. Po sklepu eh, v odboru lahko imamo tudi glasovanje na plenarnem zasedanju brez zakonodajne resolucije, zato da bo lahko poročevalec pri pogajanjih svetom imel podporo celotnega parlamenta. Hvala. Najlepša hvala. Sama sem zadnja govornica. Želim govoriti o vseh temah, ki ste jih omenili že drugi, poskušala bom biti čim krajša. Mislim, da moramo priznati, da na določenih področjih ne diskriminiramo, potrebujemo pa diskrecijo. Tako lahko argumentiramo OTF, kot tudi telef, eh, borzne posrednike po telefonu in podobno. Ko smo govorili o poročilu Arlen, sem se spraševala, če lahko na nek način definiramo količino kapitala, ki je nepovezno povezano z aktivnostmi OTF. Ko je OTF tista, tisti umestni element, ker se trgovanje na eni strani ne ujema nujno z trgovanjem na drugi strani, vse je potrebno povezati, drugače pride do vrzeli. Sprašujem se, če se lahko to preveri s pomočjo eh, določenega računskega nadzora. Morda bi lahko torej postopali tako ali pa določili nek fiksni odstotek. Brez doma si to vprašanje zasluži več pozornosti, ne smemo namreč omogočiti možnosti za OTF, če tega ne bo nihče uporabljal, kar seveda ne, ne bi bilo dobro. Glede zaščite investitorjev. Na nek način sem presenečen, da to vidim v MIFID-u, saj sem pričakovala PRIPS. In zdelo se mi je, da potrebujemo še veliko dela na tem področju upoštevati bo potrebno vse, kar se sedaj dogaja. Potrebujemo več podatkov, jasnih informacij za investitorje vsako leto. Ne le podatke, ko jih ti zaprosijo, ko ti zaprosijo za njih. Vedeti moramo, kakšna so plačila pri vsakem od teh. Naprimer, plačila povezana z upravljanjem sredstev. Vedeti moramo, kakšni bodo stroški glede tega tekom daljšega obdobja časa. Dva odstotka morda se ne sliši veliko, ampak v določenem časovnem obdobju to lahko pomeni, da imamo izgubo kot investitor. Tukaj v Belgiji nam eh, pošljajo pregled vseh stroškov povezanih eh, z posojili za uh, najem hiše, naprimer, in točno vemo, kako so ti stroški porazdeljeni. Verjetno je najbolje, da zahtevamo le, da ne pride do diskriminacije pri eh, nalogih. Če imamo naprimer dve sporočili, dve mneni, imamo dve plačili. Verjetno je lažje dejati, ne, bo, eh, ne, sme, ne smete diskriminirati, ko pa da imamo neko posebno strukturo plačil. Naučimo se lahko iz pretekle prakse, vseeno pa imamo v Mifitu drugačno eh, realnost, ki pokriva več različnih investicij. Nekaj je skupnih točk, vseeno pa se mi zdi, da potrebujemo nekaj, kar je usmerjeno proti investicijam, v smeri investicij v EU. Osredotočiti se moramo na rezultate, ne smemo preprečevati investicij v tretje države, ki imajo enako zakonodajo in s temi vprašanji smo se že, uh, sm, te, ta vprašanja smo že obravnavali v IFT-ju. Obstajajo tudi primeri, ko ni veliko sodelujočih na trgu. Tukaj moramo delati na osnovi sredstev, pripravljeni moramo biti na velike dogodke na trgu, ko imamo naprimer najprej pet velikih akterjev na trgu, na to pa naenkrat štiri. Zato potrebujemo mehanizme, s katerimi lahko odgovorimo na takšne dogodke. Naprimer tudi v primeru corneringa. Glede neposrednega dostopa, mislim, da neposredni dostop za tretje države potrebujemo. Potrebujemo več platformni dostop. Strinjam pa se s tistimi, ki ste dejali, da ne smemo imeti neposrednega dostopa samo zato, ker želimo biti hitrejši. S tem namreč na nek način diskriminiramo in sprašujem se, če je pošteno, da bi zmanjšali ta zamik, to latentnost. Se pravi, čujemo le. Glede proizvodov, možnost nadzora in dejanj. Sama sem navdušena nad mapiranjem transakcij in nad sledenjem instrumentov. A vseeno se mi zdi, da morajo identifikatorji na določenem sežnju jasno povedati, zakaj gre v določenem sežnju. Če imamo v sežnju več elementov, moramo te nadzirati pregledati, če so to le trije elementi, potem smo verjetno dovolj pametni, da razumemo, zakaj gre. Morda bi lahko imeli pristop v več, več ravneh. Glede likvidnosti pred trgovanjem, strinjam se s tem, kar smo povedali pri obveznicah in prodajah na drobno. Morda bi lahko uporabili podobne likvidnostne sisteme eh, tudi tam, ko lahko pride do izjeme pred trgovanjem. To morda niso enaki kriteriji, ampak ko se bomo lotili obravnave vprašanja likvidnosti, se bo to brez dvoma eh, pojavilo na našem dnevnem redu in morda bi lahko tako izkoristili to razpravo če bom imela dovolj časa, bom pripravila predloge sprememb, seveda pa ste vsi vabljeni, da eh, izboljšate moje zamisli. Marko, si izvoli. Hvala lepa. Najprej hvala lepo vsem kolegicam in kolegom, ki so se odeležili te razprave, še posebej seveda poročevalcem v senci. Že predtem sem jih vključil v delo in vesel sem, da so to tako dobro sprejeli. Nobenega smisla ni, da bi sedaj se spuščali spet v vse teme. Želim opozoriti le na določene vidike, naprimer trgovanje z visoko frekvenco poskušali so mi povedati, da obstaja še en instrument, ki bi ga tukaj lahko upoštevali v prihodnih dneh, si ga bomo v miru pogledal. Gre za standardized minimum tick sizes. Termini tukaj so res zelo zahtevni, ampak pogledal si bom vse skupaj v miru, potem bom s tem govoril, oziroma o tem govoril sporočevalci v senci. Kar zadeva strukturo pristojnosti oziroma pristojbin, sam tega sploh nisem vključil, zato ker ne vem, kako se bo odločal svet, ampak te pristojbine se že uporabljajo na določenih borzah in to naj bi veljalo kot model za celotne in vse borze. To ni nekaj, zlobnega, ampak to že obstaja. Sedaj, kar zadeva terminske uh, trge, ole, mm, ne vem, ali imava iste številke, ampak mislim, da si ime vse približno prav. Več različnih modelov je, zelo previdno sem si ogledal ameriški model. Uh, seveda, tako sem govoril tudi z nadzornimi organi, kot tudi s tistimi, ki se s tem ukvarjajo. Tudi v Londonu sem govoril z ljudmi na londonski borzi. Videli smo, kako tam zadeve delujejo. Mislim, da so tam modeli precej razumni, še posebej, kar zadeva pregled eh, tik nad točko izvedbe zelo veliko možnosti še imamo za piljenje sistema. Ne bom se sedaj spuščal v podrobnosti, ampak eh, povedati sem želel, da možnosti obstajajo, pogovori tečejo in mislim, da bomo zadeve lahko še izpilili. Kar zadeva OTF, poročevalka je oziroma predsednica je že opozorila na to, kakšna je razlika med temi in uh, drugimi instrumenti, namreč, da, diskre, da nimamo diskrecijskih pravil v zvezi s tem. Mislim, da bi morali imeti platformo za standardizirane izdelke, ki jo tako ali tako že imamo. Moja zamisel pa je, da bi vse skupaj vključili v MIFID. Seveda pa bom Arlin s teboj še govoril o tem. Morda mi bo uspelo, da te prepričam kajti um, mene so končno prepričali, čeprav sem dolgo bil prepričan, da ne potrebujemo še ene platforme. Mislim, da govorimo o tudi posebni vrsti MTF-ja, gre za dostop do kapitalskih trgov za MSP-je. -ja. Tukaj komisija ne govori o bilančni vsoti, ampak o kapitalizaciji. O tem se lahko še pogovarjamo, ali je ta velikost kapitala ustrezna in kaj dejansko pomeni biti MSP. Število zaposlenih ni nujno, da je pravi eh, dejavnik, pravi faktor. Ampak nikoli se ne ve, lahko z dvema zaposlenima opraviš zelo veliko dela ali pa za 151 ne tako veliko dela. Zakaj je treba uvesti OTE samo za MSP-je in jih ne vključiti na že obstoječe trge? O tem lahko še govorimo, ampak če bomo imeli še eno platformo, je vprašanje, ali bomo imeli na voljo dovolj uh, likvidnosti za to, da bi tudi drugim zagotovili ustrezno vsoto oziroma ustrezni obseg likvidnosti. O tem lahko še razpravljamo. Tega še nismo uspeli ustrezno mm, ubesediti, ampak eh, mislim, da je to ena točka mm, v zvezi s tem dostopa MSP do finančnih trgov, ampak kapital mora biti na voljo MSP-jem če jih bomo postavili v nišo, bodo dobili manj dostopa, kot če bi bila platforma namenjena samo njim. To je pač moj razmislek, kar zadeva izjeme. Čisto jasno vam bom povedal, da sem si, ti, da sem si to uh, ustrezno pogledal. Veliko sem govoril tudi z realnim gospodarstvom. En sektor ima zelo velike težave. To je samo en sektor. Ta sektor je v MIFID-u želel doseči, da bi imeli svoje poslovne modele, zato si moramo pogledati, kaj se je spremenilo v zadnjih letih in ali lahko upravičimo, da ta sektor ne bi bil več vključen v MIFID. To lahko povem čisto odkrito. Pogovarjal sem se z eh, akterji, kakšna je razlika med delnico, opcijo, uh, proizvodom v zvezi z terminskim poslom ali dostavo električnega toka. Povedali so mi, da je ena stvar sistemsko relevantna, druga stvar pa ne. Ampak ena stvar je lahko tudi relevantna za kakao, sistem kakava. Naprimer, če ne bo več kakava, potem ne bomo imeli čokolade pojavijo se lahko različni problemi. Ne vem, merila so tukaj zelo raznolika. Povedano pa mi je bilo nekaj, kar me ni posebej prepričalo. In še zadnja tema, zaščita vlagateljev. V Evropski uniji imamo eno državo članico, ki je zelo v ospredju tukaj. To je velik otok v Evropski uniji, ki bo do konca leta vsako vrsto posrednega um, poslovanja prepovedala. O tem lahko še govorimo. Mislim, da sem tukaj nekoliko skeptičen, kajte ta država ima drugačno tradicijo. Sam sem mnenja, da imamo še dobro, da imamo direktivo in ne samo uredbo. In direktiva državi članici da možnost, da sama določa, kako želi zadeve urediti. Meni je pomembno, da imamo preglednost in o tem sem govoril s kolegico Beresovo, kajti pripsi so prav tako zelo pomembni tukaj, zato da zagotovimo preglednost. Tukaj lahko uporabljamo pripse, ampak pripse ne bodo rešili tistega problema, ki se pojavlja v MIFID-u. Zato moramo zagotoviti neke vrste koherentnost. Pojavi se več referenc na druge zakone in drugo zakonodajo, ki jih moramo upoštevati, ampak linija mora biti jasna, kar zadeva zahteva v zvezi s preglednostjo. Zato moramo te zahteve upoštevati tudi pri zakonodaji, ki jo še pripravljamo. To je samo izhodišče, zato mislim, da moramo poskrbeti, da se bo to odražalo tudi v prihajajočih predlogih komisije. Zagotoviti želimo preglednost trga in vse podatke in informacije za vlagatelje. Zaščita vlagateljev je zaenkrat eh, degenerirala v zaščito bank. To lahko povem čisto odkrito. Moja banka me je opredelila kot vlagatelja, ki sprejema visoko stopno tveganja. Tega sam seveda ne bi storil nikoli. Zato mi ni prav, da mm, z mano postopajo tako, kot se mi ne zdi prav opredelili so me. Uh, napačno mislim, da sam vem, kdaj se izpostavljam morebitnim izgubam, zato bi na tem področju lahko še kaj izboljšali. Kar zadeva strategijo za prihodnost, povem vam lahko, da svet še ni tako daleč, dansko predsedstvo je sedaj nekoliko okrepilo tempo, kar zadeva dela v delovnih skupinah, ne spuščajo se v takšne podrobnosti kot mi tukaj v odboru, zato moramo še počakati, da vidimo, kako se bodo stvari razvijale. Naslednji teden bom na Cipru, ne na dopustu, ampak govoril bom z naslednjim predsedstvom, tam bom imel pogovore, majhna delegacija iz Ekona bo šla tja in tam bomo prav gotovo razpravljali o tem, kako. Um, Ciprčani razmišljajo v zvezi z Ciprom, eh, z Mifidom in Emirjem. Želim si, da bi s to zakonodajo prišli do konca, do konca leta, zato da bomo izpolnili obveze, ki so jih sprejele države članice na zasedanju G20 v Pittsburghu. To je postopanje, ki je nujno potrebno. Mislim, da smo kot Evropski parlament sposobni, da postavimo težišča in to je strategija, ki jo sam podpiram, namreč, da to čim prej spravimo na plenarno zasedanje in da pošljemo jasno sporočilo svetu, zato da bomo čim več dosegli za državljane, kajti zato smo na vse zadnje tukaj. Hvala. Uh, Hvala lepa. Vsi tisti, ki se odpravljajo na Cipr, tako se zdi, nosijo oranžno. Dobro, rok za vložitev sprememb je 10. maj. Povem vam lahko, da se je Ojlin prav tako strinjala, da bo rok za vložitev predlogov sprememb v zvezi z direktivo o zlorabah trga prav tako 10. maj. Tisti ki predlagate predloge sprememb, vam tako ne bo treba deliti predlogo sprememb. 18. in 19. junija bomo govorili o predlogih sprememb, o tem naj bi glasovali 9. in 10. julija v odboru, septembra pa bo to na plenarnem zasedanju. Hvala lepa. Hvala vsem za to, da ste ostali z nami. Zasedanje je konec. Vidimo se jutri.